pa to ne bi bilo tako. Zato upam, da bomo jutri dosegli dober rezultat glasovanja, naše izhodišče za široko eh, podporo bi bilo odlično, zato da bomo lahko potem zmagali tudi v finalu s svetom. Hvala lepa. Zaključujemo to razpravo in o tem poročilu bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Rüle novosti na področju javnih naročil in besedo predajam poročevalki za štiri minute. Izvolite. Ja. ja hm. eh, hvala, gospod predsedojoči. Eh, moja zahvala velja vsem poročevalkam in poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in za dober rezultat v odboru. Še enkrat želim podariti najpomembnejše točke svojega poročila. Po eni strani potrebujemo več pravne varnosti za vse udeležene, naročnik, izvajalec, oba potrebujeta to v smislu better regulation. Moje poročilo poudarja velik pomen eh, javnih naročil, zlasti v obdobjih krize. Moje poročilo pa tudi kritizira dejstvo, eh, da kompleksna so igra med evropskim Eh, zakonodajalcem in nacionalno implementacijo ni vedno prispevala k poenostavitvi, kar je pravzaprav bil cilj revizije leta 2004. Eh, ravno nasprotno, prišlo je pravzaprav do velikih stroškov, do dolgotrajnih postopkov. Eh, žal to bremeni inovacije in kakovost. To kažejo tudi številne študije. Vse prepogosto Eh, se zaradi pravne nejasnosti izbere najcenejšo ponudbo in ne najboljše ponudbe. Eh, v eh, zeleni knjigi že obstajajo določeni napotki, vendar pa to manjka za fair trade, za socialno oddajanje naročil, za spodbujanje inovacij. Tu mora komisija še marsikaj postoriti. Prav tako je potrebna boljša koordinacija v sami komisiji. Evropsko sodišče je v večjih sodbah v kratkem Eh, nedavnem času eh, odstranil to pravno eh, nejasnost, naprimer z opozorilom, da direktiva ne sme biti razširjena preko področja uporabe, naprimer na mestni urbanizem. Potreben je jasno okvir in ne blankomenica. Tudi to sem jasno podarajala v svojem poročilu potem ostane še eh, točka eh, koncesij eh, storitev javnega pomena. Moje stališče tu ni novo. Te koncesije eh, o storitvah so bile izuzete eh, in tu je potrebno poskrbeti za večjo fleksibilnost, zadostiti kulturnim razlikam. Eh, to stališče podpirajo tudi vsi udeleženi, s katerimi sem govorila, bodi si, da gre za javna podjetja, za uh, Eh, komunalna združenja, za industrijska združenja, za sindikate in ne nazadnje tudi za nevladne organizacije. Tudi to sem želela še enkrat jasno podariti v svojem poročilu. Še eno točko moram eh, omeniti, ki je tudi zelo pomembna. Javno naročanje ne sme voditi do tega, eh, da izbrane inštitucije, izvoljene inštitucije izgubije svoje pravice. V mnogih občinah se sprejmajo sklepi, Eh, kjer eh, je pravzaprav prišlo do spreminjanja eh, vlog. Bodi si, ko gre za nabavo kave ali drugih proizvodov. Zdi se mi pomembno, da se to področje ukrepi in zelo pomembno bi bilo, da bi komisija v takem primeru občinam pomagala, da bi jim svetovala. Namesto tega je komisija začela nov sodni postopek z oper nizozemsko, kjer se je vložila tožba ravno zaradi to vrstnih napak. Eh, kajti eh, šlo je za spodbijanje političnih odločitev, ki so jih eh, sprejeli politični gremi. Hvala, gospa Rujle. Kar cela vrsta govornikov želi sedaj povedati svoje mnenje. Vsak izmed vas ima eno minuto. In najprej dajem besedo gospodu Engelu. Hvala, gospod predsednik najprej bi čestital poročevalki in se ji tudi zahvalil za to temeljito opravljeno delo. Res mi je veliko veselje, da sem lahko tudi sam sodeloval z njo. Plod tega sodelovanja in dobro pravnega dela je tudi zelo ravnoteženo poročilo, ki ima tudi večjo težo v smislu boljše zakonodaje. Nočemo namreč kar tako poprek predlagati nove zakonodajne akte, ki ne bodo prispevali k večji jasnosti in preglednosti postopkov. Še ena zadeva, ki jo velja uh, eh, podariti, je tudi delovanje vseh služb, ki so vključene v javna naročila. Sam bi rad še enkrat podaril, da se zavedamo, da ima komisija resen namen predlagati nove zakonodajne elemente v tem smislu in eh, pričakujemo, da bo to storila ob upoštevanju potrebe po izboljšanju funkcioniranja notranjega enotnega trga in da bo v tej luči oblikovala tudi prihodne zakonodajne pobude. Hvala lepa, gospa Gebhardt. No? Danke schön, Herr Präsident. Ah, hvala, gospod predsedojoči, drage kolegice, dragi kolegi. Moja poslanska eh, skupina bi se prav z veseljem strinjala s poročilom gospirile, ker vsebuje zelo veliko pozitivnih elementov. Žal pa vsebuje tudi tri točke, ki jih ne sprejemamo oziroma tu še marsikaj pogrešamo. In sicer, da ni bilo možno Eh, da eh, bi gospa Rüle sprejela dejstvo, da dejansko potrebujemo tudi pravni okvir eh, za storitve v javnem interesu. Zlasti na področju socialnih storitev potrebujemo več pravne varnosti in to je pomankljivost tega poročila, kar zelo obžalujemo. Ena točka, ki je nikakor ne moremo sprejeti, pa je vprašanje koncesij pri storitvah. Ne moremo kratko malo reči, tega ne želimo. Sodišče je to že vse uredilo. To je zelo nepolitično, absolutno nepolitično. In mislim, da je zelo pomembno, da jasno povemo, kaj hočemo. E, eh, kaj ti, um, Evropska komisija je pripravila pravno besedilo in to želi. Pomembno je torej, da povemo, kaj želimo in da pozovemo Evropsko komisijo, da sledi eh, temu, eh, kar je pozitivno določilo že sodišče in da vnesemo v to več pravne varnosti. To je naša eh, zahteva in zato smo pripravili alternativno resolucijo in prosimo kolegice in kolege, da glasujejo za to alternativno resolucijo. Hvala, gospa Gebhardt, gospod Busoj. Eh, stimați colegi domnule comisar o felicit pe doamna raportoare pentru munca depusă în acest raport. najlepša hvala želim čestitati poročevalki za to poročilo strinjam se da je treba poenostaviti evropsko zakonodajo v zvezi z javnimi naročili in povečati preglednost se me pa nekoliko skrbi veliko število pravnih sporov na področju javnih naročil. Videti je, da je veliko postopkovnih težav, težav tudi pri izvajanju obstoječih pravil. Tako da pravzaprav marsik daj niti ne pridemo do sredstev iz strukturnih skladov samo zaradi tega razloga. Zato potrebujemo jasnejšo in preprostejšo poenostavljeno zakonodajo. Potem še glede načela najnižje cene. Strinjam se se, da ne bi smeli javnih naročil oddati samo na podlagi tega kriterija, namreč mora obstajati dobro razmerje med vrednostjo in kakovostjo opravljenega naročila do cene. Sama najnižja cena ne more biti edini prevladujoči kriterij. Glede same prilagodljivosti in meril moramo biti zelo previdni, da ne bomo odprli Pandorine skrinice in povzročili še dodatno korupcijo in ne, gotovost. Uh, hvala lepa da oglašam se v lastnem imenu pa tudi kot predsednik pristojnega odbora lahko se strinjam eh, s predgovornikom to je zelo pomembno poročilo vendar je sramota v skladu s čudnimi pravili tega parlamenta da tako pomembno poročilo ki ima opraviti z javno politiko z javnimi naročili ni dobilo boljšega mesta v obravnavi in da slišimo le nekaj komentarjev tukaj. Javna naročila so namreč ključni instrument za spodbujanje inovativnih podjetij po vsej Evropski uniji. Gospod Barnje si je ogledal strategijo in upam, da si je zadeve dobro pogledal. Vendar osnovna težava, gospodje in gospe, je, da imamo različne režime in pravila, ki so tako zapleteni, da ustvarjajo zmedo, da birokracija pravzaprav ovira številna podjetja, ki bi se udeležila razpisov in zaradi tega z javnimi naročili ne pritegnemo zadostnega števila malih in srednjih podjetij, ne omogočamo priložnosti za inovativni razvoj in tem nismo v skladu z vsemi velikimi besedami o razvoju inovativnosti. Zaradi tega pozivam komisijo naj v tej luči oblikuje priporočila. Hvala lepa, gospod Harbor. Gospod Paška. Ďakujem za slovo. Si verejné obstarávanie je, sa javí ako účinné. Eh, hvala. Eh, javna naročila so zelo pomemben način kupovanja uh, in s tem je mogoče doseči dobre cilj, cene in se izogniti korupciji. Vendar pa je zelo pomembno tu doseči poenostavitev postopkov, skrajšati čas sprejemanja odločitev. V to smer se želimo gibati. E, dobra rešitev bi bila, da se pogodbe objavijo na internetu, na primer, in tako bi lahko tudi javnost prepričali o tem. E, te izkušnje imamo tudi z področja samo uprave, kjer občine gospodarijo svojim premoženjem, in sicer na ta način, da javnost to lahko spremlja. Hvala. Pane predsedo, verjamem, že tato sprava o veřejnih zakázkah, katero absolutni večino prijal výbor pro. Gospod predsedujoči, prepričana sem, da je to poročilo, ki ga je odbor sprejel z veliko večino, pozitiven korak v tej smeri. Naš namen je, doseči, da bodo javna naročila veliko bolj dosegljiva malim in srednjim podjetjem, da bo sam postopek razpisa in odločanja o naročilih bolj pregleden. In žal je stanje tako, da večina teh eh, naročil še vedno zadeva gradbeništvo, kjer prihaja do številnih sumov korupcije in nepravilnega delovanja. Zaradi tega bi radi dosegli večjo preglednost, ker bi vsi udeleženci lahko dobili tudi poznejši pogled v podatke iz ponudb in dejanske stroške po izgradnji, naprimer. Namreč le tako bomo lahko izkorenili korupcijo in pristopili k zares odprtemu postopku javnega naročanja. Hvala lepa, gospod Tikov. Uh, domnule prešedinte, valora pjecaj, da je ki. Hvala lepa. Vrednost javnih naročil na ravni Evropske unije je na ravni 16 odstotkov BDP in to pomeni, da bi morala imeti vsa evropska podjetja možnost dostopa do razpisov in razpisnih postopkov. Vsa podjetja bi morala imeti možnost, naprimer, da ponudijo eh, neke storitve, vključno z online storitvami. Istočasno pa bi morali omogočiti tudi lažje postopke elektronskega oddajanja ponudb in elektronskih razpisov. Sicer pa podpiram tudi vse rešitve, ki bodo omogočile lažje podeljevanje, naprimer, kreditov za izvajanje projektov, garancij, bančnih garancij in tudi vključevanje elektronskega podpisa v celotni projekt postopek. Večina evropskih javnih naročil bi morali opraviti po elektronski poti. Romunija je izvedla to vrstne ukrepe, s katerimi je omogočila, da je vse postopek preglednejši in da ima več podjetij dostop do tega. Peter. Gospod Švab. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Hvala, predsedujoči, gospod komisar, tudi eh, sam Želim čestitati gospi Rüle in poročevalcem v Senci za eh, to vsekakor solidno poročilo. Eh, naša poslanska eh, skupina je zadovoljna z mnogimi zadevami v tem poročilu. Dogovorili smo se tudi za kompromise, ampak to je pač tako v tej hiši. Mislim, da je poročilo zelo dobra osnova za nadaljno razpravo za Evropsko komisijo o celi vrsti tem. Vprašanje, ki ga je omenila gospa kolegica Rüle in sicer Eh, kako je mogoče eh, inštitucijam, ki eh, izbirajo dati v roko ustrezne inštrumente, da bo to ustrezalo načelom skupnega trga. Eh, kolega Engel je eh, omenil vprašanje eh, koncesistoritev, kako je to vprašanje mogoče oblikovati tako, da bo to dolgoročno skladno s skupnim trgom in popolnoma se strinjam z gospodom Englom in gosporile, da lahko sprememo novo zakonodajo samo pod pogajem, da bomo prepoznali jasno predno za skupni trg in mislim, da smo dosegli dober kompromis in seveda bi me veselilo, če bi se tudi socialni demokrati temu naklonili koncu pridružili. Hvala. E, gospa Pasesku. Domnule predsednik, v kontekstu krize ekonomične. Gospod predsedujoči, mislim, da se zavedamo, da smo včasih e, finančne krize v svetlovnem merilu in zaradi tega je tudi moja vlada morala sprejeti nepriljubljene ukrepe. Vendar ob vseh vrčevalnih ukrepih si moramo tudi sicer prizadevati za to, da imamo nadzor nad porabo javnih sredstev. Del tega pa so učinkoviti in pregledni postopki javnega naročanja. Elektronski postopki so tudi ena od možnosti za izboljšanje obstoječega sistema, ki vsebuje še vedno veliko korupcije, birokracije, prezapletene zakonodaje in premale možnosti uporabe pravnih sredstev, pritožb in podobnega. Še zlasti je to pomembno pri večjih javnih naročilih in pri pogajanjih z MMF-om, naprimer, zato pozdravljamo nova pravila. Gospa Komi. Grazie, presidente, signor... Eh, hvala, predsedojoči, gospod komisar. Ekonomska eh, kriza in eh, finančni trgi so na marsikaj pokazali, kaj ti cilj je izvajati velika gradbena naročila, povečati konkurenčnost v Evropi in izven Evrope. Nujno se nam zdi poenostaviti predpise in poskrbeti za večjo pravno varnost, kajti to bi poskrbelo za večjo transparentnost, Eh, kar zadeva sestavo in delo odbora za javno naročanje, za eh, katero je pristojna komisija. Prav tako je pomembna vloga javno-privatnega partnerstva. Eh, vlogo SME-jev je treba spodbujati, kajti oni so dejanski nosilci tudi razvoja Eh, in eh, pogosto so diskriminirani. Čestitam kolegom k njihovemu delu eh, in jutri bom izrazil svojo podporo. In sedaj še gospod Kelly. Najlepša hvala. Mislim, da če iščemo razloge za gospodarsko recesijo, veliko krat prije do obtoževanja in veliko krat so ta obtoževanja pravična, še zlasti, kadar gre za špekulante, za tiste, ki zlorabljajo postopke javnega naročanja. In to je predvsem zaradi tega, ker so pravila nejasna, ni preglednosti in se pogodbe podeljujejo vedno istim izvajalcem. In veliko krat se zgodi, da vse to poteka brez kazni, čeprav se javna sredstva trošijo nepregledno in neodgovorno. Zato moramo izboljšati preglednost in tudi imeti strokovne člane odborov ali komisij, ki odločajo o izbiri projektov. V vsakem primeru je poenostavitev pravil bistvenega pomena, ker nikakor ni koristno, če bomo veliko denarja in časa namenjali javnim naročilom in samemu postopku. Hvala lepa in še gospod Tajani spoštovani gospod komisar, ki je tukaj in komisija nasploh so zelo pozorno sledili pripravljalnim delom na tem poročilu, ki so potekala v parlamentu. Potrebna je učinkovita disciplina, ki je pravzaprav eh, tudi tisto, kar so poudarili številni govorniki ki so se danes oglasili v sedanjem kontekstu proračunskih omejitev, pa je to še zlasti pomembno. Lahko rečem, da so si vsi pri komisiji močno prizadevali že v času priprave predlogov, da bi se zelo angažirali na področje, ki ste jih sami omenili. Službe komisije so tudi sprožile oceno po uradni dožnosti. Vsega, kar se dogaja na področju javnih naročil. Pripričani smo, da bo poenostavitev pravil na tem področju pripomogla k razvoju evropskega gospodarstva tudi pri eh, povečanju števila delovnih mest, socialni vključenosti in tako naprej. Naš namen je razširiti področje sodelovanja različnih sektorjev in podjetij, ki so bili doslej premalo vključeni komisija si bo še naprej prizadevala in tudi na podlagi analize učinkov, ki bo zaključena ob koncu leta 2010, bomo z delom lahko nadaljevali še konkretne in oblikovali zakonodajne predloge v tem smislu. Videti je, da obstoječa pravila močno zavirajo razvoj Eh, na tem področju, da preprečujejo številnim podjetjem, še zlasti storitvenim, da bi se odeleževala javnih razpisov, potrebna je večja preglednost, večja razumljivost pravil, ki se uporabljajo. Glede mednarodnih uh, javnih naročil in razpisov, pa je tudi pomembno, da se odpremo na ozven, vendar zgolj ob upoštevanju vzajemnosti. Zelo tesno pri tem sodelujemo tudi z Evropskim parlamentom in se trudimo za odprt in konstruktivni pristop, za katerega se vam ponovno zahvaljujem. You, Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili to razpravo in o tem poročilu.